čim manj eh, strukturnih ukrepov in eh, počasi bomo prišli do cilja in do pravega pristopa. Najlepša hvala, gospa komisarka Hedegard. S tem je razprava zaključena. In gremo na naslednjo točko na njem redu, dovoljene zdravstvene trditve na eh, živilih. Pripravljalec ne želi besede zato gremo kar na govornike. Prva je gospa Zomr. Uredba je veljave leta 2006 o seznamu dovoljenih zdravstvenih trženo živilih, vendar pa se uredba še vedno ne izvaja. Zakaj ne dovolimo zdravstvenih trditev? Zaradi tega, ker če to ni znanstveno dokazano, je to zavajajoče. In Evropski parlament je to vedno eh, zagovarjal, čeprav je na nas pritiskila komisar. Zakaj takšne trditve ne delujejo? Ne moremo živil deliti med dobra in slaba živila. Obstaja samo dobro ali slabo prehranjevanje in življenski slog. To ni odvisno od samega živila, zato ne moremo ocenjevati posameznih živil. Tako tako smo vedno menili v naši politični skupini. Sedaj pa komisija želi uvesti seznam za dovoljene zdravstvene trditve. To je poskus komisije, da bi lahko preko zadnjih eh, vrat uvedla oznake za dodano vrednost komisija tako ne ravna v skladu z zakonodajo, zaradi tega, ker ne upošteva četrtega člena uredba, uredbe. Gre za načelno vprašanje, ne moremo namreč dopustiti, da sedaj lahko uvedemo zdravstvene trditve za posamezna živila. Če bo komisiji to uspelo, nis, nimamo nič proti temu, da bi lahko uvedli takšne kategorije, vendar pa, da to komisija deluje v nasprotju z priporočili EFSE, torej Vseeno nam je, kaj znanstveniki menijo o živilih, ki vsebujejo sladkor. Vseeno nam je, če bodo ljudje vedno bolj debeli in tako dalje. Predsedujoči je prekinil govornico. Gospa Šaldemoza ima besedo. Komisija, kolege. Ep... Spoštovana gospa komisarka, dragi kolegi. Nekat nekateri bi želeli, da se prekine s temi eh, trditvami in eh, da sami pa bi želeli, da te eh, prehranske trditve obstajajo. Vendar pa je posledica ta, da bi naprimer te trditve našli na najrazličnejših proizvodih, naprimer čokoladah in podobno. In vendarle, pravzaprav je to samo v službi interes velikih družb, kot so Nestle in drugi, ne pa nekaj, kar je koristno za državljane potrebno bi bilo podpreti predlog Evropske komisije. Gre namreč za omejevanje eh, pristopa k tem navedbam oziroma tem trditvam, k uporabi trditev. Ne, da se te negativne trditve, naprimer, prepove, kot je naprimer vsebina sladkorja in tako dalje zlasti na primer, če se lahko na ta način omeju, omeji najrazličnejše bolezni, kot so sladkorna bolezen, kardiovaskularne bolezni in podobno. In prav gotovo morajo državljani vedeti, kar je zdravo in ni. Ne, da smo proti temu, Eh, vendar pa bi ELS želel, da se prepove vsakršno tako trditev. Najlepša hvala, gospa Šaldemoze. Sedaj pa ima besedo, besedo gospod Šliter za dve minuti. Eh, Komisjon je fram et forslag med for lite begrensning. Hvala lepa. Komisija je pripravila predlog s premalo omejitvami, še zlasti glede trditev, ki zadevajo zdravje. In Zato se tu postavlja drugačno vprašanje, kaj počno države članice. Menim, da večina držav članic misli, da je zelo čudno, da bi na paketu testenin pisalo, naprimer, da oglikovi hidrati prispevajo k normalnemu delovanju možganov. Ne vem. Sam nisem tega mnenja, da bi morali postopati tako. Pa čeprav eh, je EFSA pripravila analizo m, mm, teh zadev, mora ta komisija in svet ta vprašanja vzeti silno resno. Nekatere navedbe namreč morajo biti eh, na embalaži, drugih trditev pa ni treba navajati te navedbe, eh, trditve so prisotne tudi na mm, dekstrozi, tudi na nekaterih drugih Eh, proizvodih. Eh, po mojem mnenju to, pa to ni potrebno. Tako kot so že povedali predstavniki socialistov in demokratov, tudi zeleni menimo, da bi potrebovali drugače usmirjeno strategijo, zato da ne bi imeli tako absurdnih trditev, kot je trditev zapisana na eh, testininah. Večina vlad bi se morala vprašati, ali morda ni potrebno na trg posredovati resničnih trditev. Po našem mnenju pa trditve, ki bi privedle k večji porabi določenega proizvoda, kot je potrebno, niso nujne. Sedaj pa sklep, sklop, ker že je gospa Maginis. Naj eh, samo povem, da kadar gre za to vrstne eh, eh, razprave, me to skoraj odvrne od večerje. Večina ljudi je rekla, nočemo smešnih, eh, nesmiselnih ozn označevanj na naši hrani in na živilih. In dejstvo je, da so ljudje vse bolj eh, zmedeni, ne glede na množico informacij, ki jih skozi te trditve dobivajo. Zdi se mi, da ko upozorimo in rečemo, da je določeno živilo dobro, z drugimi besedami moramo biti zelo pozorni glede tega, kar zapišemo in da se držimo sporočila eh, naših eh, starih mam, da v raznoliki hrani je eh, pravzaprav pravi pristop. Najlepša hvala, gospa McGuinness. Kot zadnja ima besedo gospa Kanbah. Najlepša hvala. Želela sem poudariti, zakaj želimo uredbo o zdravstvenih trditvah. Ne zato, da bi potrošnike zavajali, ampak da bi jim dali zagotovila, da lahko verjamejo zdravstvenim trditvam, ki so znanstveno podprte. Zato se strinjam z eh, mnenjem gospe Šaldemoze. Najlepša hvala, gospa Kadenbach. Kot zadnje v tej razpravi ima besedo gospa komisarka Haregaj. Hvala, gospod predsedujoči, spoštovani poslanci. V imenu komisarja Borg bom predstavila eh, pristop v zvezi s tem vprašanjem. Komisija predlaga, da se omeji uporabo ene trditve, ki se nanaša na eh, oglikove hidrate in sicer se to nanaša eh, na, eh, samo na en del eh, tega. In sicer eh, za proizvode, ki imajo nizke sladkorje ali ki v, naprimer vsebujejo naravne sladkorje, eh, kot eh, naprimer sadje. In, eh, Gre za trditve, naprimer na eh, zavoju eh, sladkorja eh, in podobnih proizvodih. S tem v zvezi moram povedi, povedati, da Eh, da to vrstno trditev že najdemo na trgu brez vsakršnih eh, omejitev in eh, skladno z določili lahko podjetja še vedno uporabljajo to trditev, dokler regulatori ne spremejo dokončnega sklepa s tem v zvezi. Zato je pomembno, da, predlog, da se podpre predlog komisije o omejitvi zadevne trditve. In sicer mora to biti predmet eh, izvajanja zelo eh, striktnih, eh, striktnih meril, ki se nanašajo na, na uživanje hrane. In da, naprimer, če bi imeli te trditve na proizvodih, Eh, na določenih proizvodih bi to lahko pomenilo spodbujanje, spodbujanje to uh, uživanja to vrstne hrane. Eh, zaenkrat to ni dovolj jasno, tu, je, tu so tudi najrazličnejša polarizirana mnenja in tudi mnenje odbora Envi je bilo so eh, s tem v zvezi podprli in eh, potem tudi, kak, eh, torej ali naj to velja za vse proizvode, vključno tiste, ki imajo dodane sladkorje potem zavajajoče trditve ali napačne trditve, eh, čež da spodbujajo potrošnjo sladkorja in da tega zato ne bi smeli dovoliti in zato želijo, da se to eh, prepove za vsa živila uredba, ki dopušča, da ta trditev ostane, vendar z omejitvami, ne bi bila sprejeta in trditev bi na trgu ostala brez vsakršne omejitve glede omejevanja vsebine oziroma osebnosti sladkorja in eh, gospod Boljšan in komisija pozivajo poslance iz teh razlogov, da ne podprejo te resolucije, kajti to bi omogočilo nadaljno uporabo tovrstnih trditev. Najlepša hvala, gospa komisarka Hedegar. Prijeli smo predlog eh, resolucije B7437 skozi 2013 odbora za okolje. S tem je razprava zaključena.